Dear president, dear... Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi, naj prisrčno pozdravim predsednika Martina Šulca in generalnega sekretarja gospoda Veleja na sestanku odbora Envi. Danes imamo slavnostni dogodek, podpisali bomo podaljšanje okoljske politike Evropskega parlamenta. To je v okviru EMAS-a. Kot veste, je EMAS prostovoljno orodje za organizacije za oceno in izboljšanje okoljskih dosežkov. Okoljska politika je temelj parlamentarne politike tudi v tem mandatu. Prvič smo jima spodpisali leta 2007. Od takrat pa je Evropski parlament znatno izboljšal svoje okoljske dejavnosti. To, kar bomo podpisali danes, ohranja kot eh, ključni element prejšnjo različico in dodaja nekaj novih ambicioznih elementov. Parlament želi doseči trajnostni razvoj v Evropi in tudi onkraj Evrope in si želi trajnostnega sistema. Mi kot odbor Envi smo na čelu tega političnega in zakonodajnega dela. Okoljska politika 2016 je zaveza parlamenta, da bomo tudi dosegli trajnost v svojih vsakodnevnih operacijah. Odbor Envi je zato počaščen, da lahko gostimo podpis EMAS-a danes. Dragi predsednik, beseda je vaša. Lavija. Hvala lepa, spoštovani kolega Lavija, spoštovane poslanke in poslanci. Odbor za okolje veliko čast mi je, da sem danes tukaj, da bom lahko podpisal ta pomembni dokument. Strinjam se z mnenjem predsednika odbora Envi. Naj vam povem pa še tole. Zavezali smo se kot zakonodajalci in kot nekdo, ki igra pomembno vlogo ne samo pri evropskem vplivu, temveč tudi globalnem vplivu na okolje. Prek evropske zakonodaje to imamo. Torej, zavezali smo se, da bomo kot tak organ, kot institucija, vzeli resno to, kar zahtevamo v drugih v zakonodaji. Lahko bi rekli, da pač moramo biti vzor drugim. To je duh, ki nas vodi tem duhu delamo od leta 2009. Trikrat smo kot zakonodajalec in tudi kot upravni organ že podpisali EMAS. Zaposlujemo približno 8 tisoč zaposlenih in eh, šteje se vse od porabe vode do uporabe papirja, od energetske učinkovitosti do uh, inovativnih ukrepov pri upravljanju stavb. Torej, skoraj vse je pomembno, vse to šteje, če hočemo kaj narediti za okolje in to moramo izpolnjevati. In to je tudi namen, smisel tega podpisa danes. Delovne skupine v Evropskem parlamentu so po eni strani administrativne, po drugi strani pa tudi politične. Med generalnimi direktorati imamo tudi horizontalno delovno skupino, ki vš čas izpolnjuje in opravlja delo na področju EMAS-a. Generalni sekretar je pa oblaščen za to, pozorno spremlja, po drugi strani pa imamo potem tudi predsedstvo, ki se pri upravljanju stavbami in infrastrukturo parlamenta ukvarja s temi nalogami. Torej, uprava in politični organi si delijo to nalogo v predsedstvu. V tej delovni skupini smo to, kar bomo danes podpisali, kot politiki analizirali. Uprava nam je to predlagala in še veliko na bolj intenziven način, na širši ravni kot mi v predsedstvu, ste to storili vi tu. Po dveh posvetovanjih, marca in aprila, pa smo v predsedstvu soglasno sprejeli odločitev, da bomo podaljšali IMAS e za naslednje leto. In seveda je to zelo lepa priložnost, da danes pred vami, ki ste priče, notari in notarke, podpišemo ta dokument. Down. Hvala lepa. Tako, sedaj pa lahko podpišemo. Dear colleagues, we close here the meeting. Ko, kolegice in kolegi, sedaj pa kratek odmor, nadaljujemo 15.30. Dear colleagues, spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da lahko začnemo z glasovanjem. Naj vas spomnim, da pripravite glasovalne kartice. Če bo potrebno, jih bomo uporabili. Začenjamo s točko 10 na našem dnevnem redu to je ugovor v skladu s členom 106 poslovnika, mejne vrednosti ostankov za tiaklopit v ali na nekaterih proizvodih. Dobili smo zahtevo poročevalke po poimenskem glasovanju glede tega predloga resolucije in sedaj sprašujem, ali je 17 poslancev za poimensko glasovanje. Kdo je za? Glasujemo. Če ste za, glasujte za. Everybody had voted. Vsi glasovali. Konec glasovanja. 16 za. Mr. Pedicini, have, you have voted. Gospod Pedicini, ste glasovali? But you are in favor or against? Ste za ali proti? Za? Okay, and then uh, we are going to vote for with roll call vote. Tako, torej bomo glasovali poimensko o osnutku resolucije. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Še en dodatni glas za pedičinje zavrnjeno. Sedaj pa točka 11, proračun za leto 2017, mandat za trialog. Začeli bomo s predlogom spremembe 1. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis ena. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis tri. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe šest. Za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem 17 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani preverjamo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 19. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 21. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 22. Glasovanje po delih. Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo. Preverjamo. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, zrako večino potrjeno. 23, dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa še končno glasovanje elektronsko. A se upravičujem, se upravičujem. A, zdaj začenjamo z glasovanjem. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 12. točka. Strategija EU za ogrevanje in hlajenje. Gospod Fjellner je pripravljalec mnenja. Kompromis 1 za proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog smembe 8 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 5. Preverjamo. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Ste sì. Glasovali konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 5. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 9. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 7. Za. Proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Spre preverjamo. Avete votato tutti il voto? Ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani. Se opravičujem, se opravičujem, pravi predsednik. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, preverjamo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ste si glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. O drugem delu ne bomo glasovali, sedaj pa pravi smo biti 30 za proti, vzdržani sprejeto. 31 za, proti, vzdržani sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, preverjamo. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41. Ene 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 44 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, preverjamo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 60 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 62 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani sprejeto. 65 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 4b za, proti, vzdržani sprejeto mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 4a. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa. Glasujemo o predlogu spremembe 73. 73. To je torej povezano s kompromisom 4a. Predlog spremembe 73. 73. Za proti, vzdržani, preverjamo. Avete votato tutti? Ste si glasovali? Konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 80 za, proti, vzdržani sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, preverjamo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 83 za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 88 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto 89 za, proti vzdržani, preverjamo. Čudna večina, konec glasovanja, sprejeto Sedaj pa predlog spremembe 92 za, proti, vzdržanje sprejeto. In sedaj še končno glasovanje, elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. Ko, sedaj pa točka 13. Letno poročilo o subsidijarnosti in sorazmernosti za leto 2014. Gospa Dornano, želi besedo, poročavka, prosim. Ja, hvala, gospod predsednik. Ti kompromisi še vedno veljajo in želim se zahvaliti skupini EFDD, ki je bila edina, ki nas je tudi uradno podprla. Ti kompromisi so podobni predlogom sprememb drugih skupin ELS, ALDE, GUE in EKR. Eh, prosim vas tudi, gospod eh, predsednik, da, ta kompromis, eh, da o teh kompromisih glasujemo poimensko in elektronsko. Številni amantmaji so pravzaprav spremembe, ki obogatijo to besedilo. Ni bilo nekakršnega nasprotovanja. Samo par izjemic smo imeli, pa še ti ugovori so bili potem umaknjeni, ko smo dali na mizo prvo verzijo tega kompromisa. Ampak v pogajanjih nisem slišal nikakršnega vsebinskega argumenta proti a, tem a, kompromisom. Nekatere skupine so prosile, da te kompromise omaknemo brez neke utemelitve kljub temu, da smo v kompromis vključili tudi njihove spremembe. V zadnjem momentu je skupina socialistov in demokratov omaknila vse svoje predloge sprememb brez neke obrazložitve. Žalosti me, da kljub a, mojemu angažmaju in kljub temu, da sem podprla številne parlamentarne inicijative številnih a, kolegov, da samo zaradi moje politične stranke zavrnejo vse moje kompromise brez neke vsebinske utemeljitve. To so negativni odzivi eh, vizavi mene osebno in moje politične skupine in na ta način smo onečastili pravzaprav te, oziroma ste onečastili te politične skupine, v katere spadate. To je strup za našo demokracijo in mislim, da se tega zavedajo tudi naši državljani. Kolegice in kolegi, prosim razprave na to temo ne bomo imeli. Torej, dobili ste besedo, poročavka, zahtevali ste poimensko glasovanje glede vseh kompromisnih predlogov sprememb. Ali je 17 poslancev in poslank za poimensko glasovanje? Kdo je za poimensko glasovanje glede kompromisov? Če ste za, glasujte za. Glasujemo. Everybody have voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 15 za, torej bomo glasovali brez poimenskega glasovanja z dvigom rok. Emendamento 9. Predlog spremembe 9 za, proti vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Se oprečujem, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13. predlog svojembe je bil umaknjen. Predlog svojembe 14. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smembe 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Predlog spremembe 18. Ne, ta je brezpredmetna. 19. Za. Proti. Vzdržani. Preverjamo, prosim, če dvigujete roke. Konec glasovanja. Sprejeto. 20, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del je brezpredmeten, 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23. Ne, o tem ne bomo glasovali. To je jezikovni predlog spremembe. No ja, ampak sekretariat pravi, da moramo glasovati. Torej 23 za, proti, vzdržani sprejeto. 24 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. 27, dva dela, prvi del za proti vzdržani zavrnjeno, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 28, prvi del za proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 29. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 30. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno, 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani zavrnjeno preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Enainštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvainštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, preverjamo. ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani sprejeto. Ena in petdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva in petdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva in petdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 je brezpredmeten. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako sedaj pa še končno glasovanje. Avete votato tutti? Vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. We have finished to vote. Ko končali smo z glasovanjem, sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na našem dnevnem redu. Prosim vse poslanke in poslance, ki želijo zapustiti dvorano, da to hitro storite, tako da bomo lahko nadaljevali z našim delom. Naslednja točka na našem dnevnem redu je izmenjava mnen s komisijo o trajnostnih merilih za biomaso. Torej, prosim, zapustite dvorano. I give a flow to the commission. Dam besedo komisiji. prisluhnili, bodemo, bo, prisluhnili bomo stališču komisije, potem pa imeli tudi izmenjavo mnen. Naj kolegi prosim, da zapustite dvorano, tako da bomo imeli možnost, da nadaljujemo s delom. Gospod Peter Handley ima besedo. Prihaja iz eh, generalnega sekretarjata predstavi nam bo zdališče komisije. Izvolite. Thank you, Chair. First of all, I would Hvala, gospod predsednik. Prvo kot prvo bi želel opravičiti gospoda Pakeja, ki je imel namen priti danes sem, je namestnik generalnega sekretarja, ampak Nažalost se je zataknila na poti iz Amsterdama v Bruslju, ni utegnil priti in me prosil, da govorim o njemu, njegovem omenu danes. Komisija se zahvaljuje odboru za okolje za izmenjavo teh, za to konferenco, za izmenjavo mnen. Čas je zares primeren, zato ker pripravljamo analizo, rezultat katere bo politični predlog za um, bioenergijo, ki ga lahko pričakujete kasneje letos. Danes so z menoj kolegi, ki prihajajo iz različnih pristojnih služb, ki prav tako delajo na tem vprašanju, tako da vidite, da so z nami kolegi iz kmetijstva, podnebja, energije in generalne direkcije za rast. Bioenergija ni neka izolirana politika, zelo. Zanimivo je tudi mnenje, ki ste ga ravno kar sprejeli v zvezi s ogrevanjem in hlajenjem, ker ste sami prepoznali, kako pomembna je bioenergija, zlasti biomasa. Je pa bio, bioenergija tesno povezana tudi s podnebnimi predlogi, ki jih namerava komisija predstaviti pred poletjem v zvezi z uporabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom. Prav tako je to povezano s predlogi, ki jih bomo podali po poletju v zvezi z energetsko učinkovitostjo in s predlogi, ki jih nameravamo v obravnavo dati kasneje letos glede revizije direktive o obnovljivih verjih energije potem imamo tu še politiko o samem dizajnu električnega trga in o upravljanju energetske unije. To je prav tako povezano s širšimi političnimi področji, naprimer trajnostnimi razvojnimi cilji in pa z akcijskim načrtom o krožnem gospodarstvu, ki ga je komisija predstavila decembra. Pripravili smo konkreten uh, predlog, uh, izvedli smo tudi uh, javno posvetovanje, več kot tisoč različnih deležnikov se je odzvalo, 10. maja pa smo imeli samo konferenco deležnikov. Eh, organizirali smo celo vrsto različnih študij in zdaj pripravljamo to bazo dokazov za pripravo predloga in temu odboru želim zagotoviti, da bo komisija posem spoštovala načela boljše zakonodaje ob pripravi tega predloga. Prvo kot prvo smo se vprašali, zakaj potrebujemo um, neko konkreten, neko konkreten politični predlog v zvezi s bioenergijo. Na bioenergijo se pravzaprav zanašamo za dve tretjini vseh, uh, za, za vseh uh, obnovljivih verjev energije, ki jih proizvedemo v Evropski uniji. Trajnost celotno politiko že imamo za bio goriva, za biomaso pa to vrstnih meril nimamo. Komisija je sprejela tudi sporočilo v zvezi s klimatskim okvirjem za obdobje do 2020-2030, kjer smo povedali, da bomo točno to politiko tudi predlagali, zato da bi imeli te paralelne politike za podnebje in uh, klimatske spremembe za obdobje 2020-2030. Bom nakratko povedal, kakšne teme smo obravnavali v okviru tega dela. Prvo kot prvo, želeli smo preučiti, kako bioenergija prispeva k nižanju eh, emisij toplogrednih plinov. Kot drugo, želimo preučiti, kakšni so okoljski učinki uporabe bioenergije, naprimer biotska raznovrstnost, onesnaževanje zraka in kako to vpliva na tla, vodo in tako naprej. Prav tako preučujemo, ali je ta predlog skladen z načeli krožnega gospodarstva, vključno z načelom kaskadne uporabe materijalov. Prav tako preučujemo, preučujemo gospodarske in socialne razsežnosti tega vprašanja. Zlasti preučujemo, v kakšni meri je na voljo biomasa iz gozdov, ki jih bi lahko uporabljali v prihodnosti tudi za energetske namene. Prav tako prečujemo, um, kakšno je, um, je mesto bio energetskih politik glede zaposlovanja, delovnih mest, razvoja podeželja in prilagoditev v oficialnih sistemih. Prav tako prečujemo tudi vprašanje bioenergije v kontekstu varne oskrbe z energetsko energijo, z, z energenti. Uh, v nasprotju z vetrom, z vetrovno energijo in sočno energijo namreč ne moramo uporabljati, ko je pač na voljo. Zaenkrat je še prezgodaj, da vam točno povemo, kakšne opcije preučujemo, prav tako je težko napovedati, kakšen inštrument bo za to izbran letos kasneje. Zelo zanimivo pa bo slišati mnenje vašega odbora v zvezi s tem. Izhajali bomo iz um, solidnih dokazov in dobre znanosti, striktno pa bomo izvajali tudi načelo uh, subsidijarnosti in sorazmernosti. Ne želimo ustvarjati prevelikih, prevelikih upravnih bremen za podjetja, prav tako ne želimo posegati v področja, za katera so pristojne države članice. Prav tako nameravamo upoštevati mednarodna pravila glede trgovine. Politika, ki bomo predlagali, bo v prvi vrsti zagotavljanja to, da bomo dosegli cilje zniževanja toplogrednih e, plinov. E, to so cilji, ki smo se jih zastavili v sklopu pariškega sporazuma. Skratka, želimo politiko, ki bo koherentna z drugimi um, politikami Evropske unije, ki so razmerne in tako naprej. Veselim se, predsednik, um, bogate izmenjave mnen. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. Bom začel z vprašanjem v italijanščini. Evropa je zelo raznolika. Določeni ukrepi in določena merila za trajnost eh, se znajo uporabljati v severni Evropi, ampak jih je treba eh, spremeniti in prilagoditi razmeram, ki vladajo v jugu Evrope. Že smo vzeli v zakup določene dejavnike, faktore, ki bi znali priti prav, zlasti, kar zadeva drugo generacije, drugo generacijo biomase. Ampak na jugu Evrope imamo prakso kolobarjenja, ki je pač tipična za to regijo. Določeno zemljišče postimo tudi v prahi, ki in potem jih pač postimo neobdelana eno leto, da se obnovi. Zakaj s to prakso nadaljujemo? zna biti, da lahko določene poščine uporabimo, ampak eh, znajo osiromašiti tla, kar eh, povzroči negativne učinke v naslednjem letu. Pridelava vrst, eh, ki morda niso tržne zanimive, ampak lahko prispevajo k biomasi, in ki lahko absorbirajo tudi veliko CO2 ja? in ki bi lahko po koncu postopka rasti eh, bile vključene v to biomaso, bi jih lahko vključili v kriterije biomase, ampak kot rečeno, tu ne gre za neke uh, pridelke, ki. ki bi bili tržno zanimivi. Bi lahko tudi na ta način prispevali k zeleni masi, ki se lahko fermentira eh, in uporablja za proizvodnjo biomase. Zdaj pa dajem besedo še drugim eh, poslancem, gospa Ivasi. Najlepše hvala, gospod predsednik. Ah, sama se želim vrniti na merila za eh, biosko trajnost. Bomo vzeli za primer nekaj, kar se dogaja blizu Marseja v Gardano, to je majhno mesto, kjer imamo termično, termoelektrarno, 800 tisoč ton lesa uporablja za to, da proizvaja elektriko. In ko govorimo o kriterijih za trajnost, imamo dva vidika. Prvo kot prvo, je, pravite, da je to super, da imamo manj teplogrednih cinov, ampak 60 odstotkov lesa, eh, ki ga uporabljajo v Marseju, prihaja iz Kanade. In to je en, eno izmed maril, ki ga moramo imeti. Prepovedati moramo uvoz lesa iz Kanade v Marsej, naprimer, ker na ta način gotovo bomo znižali emisicije odvajal. In kot drugo, ta les uporablja samo za proizvodno elektrike, toplote, termične elektrarne sploh ne izrabljamo in ne uporabljamo. Kriterij energetske učinkovitosti je to zares ključen, tako da bi želela, da komisija sprejme nek angažma v zvezi s tem besedilom za to, da bomo prepovedali to vrstno industrijo. Saj na ta način škodujemo bližnjim gozdom. To škoduje tudi um, tistim majhnim uporabnikom uh, lesa, ki ga uporabljajo za gorivo, prav tako pa to škoduje podnebju, zato, zato ker na ta način proizvajamo ogromno CO2. -ja. Torej, ta dva kriterija nista skladna s načeli trajnostnega razvoja. Uh, Hvala, gospa Kostinger. Ja, Hvala lepa. Tudi mene zanima, ali bo komisija prepovedala prevoz iz Kanade v Evropo. No, naj pa nadaljujem tam, kjer je že začel predsednik Faktori ILU, o tem je bilo govora. Danes smo imeli razpravo s komisarjem Kanjete v odboru Agri, kar se tiče kriterijev LULU-CF, sedaj pa kriteriji za biomaso. Naj opozorim na tole, potem pa zastavim še vprašanje. Evropski parlament je lani pripravil poročilo za gozdarstvo. V tej strategiji za gozdarstvo in v poročilo parlamenta smo se zavzeli zelo jasno za trajnostno upravljanje z gozdovi v Evropi. Vsi, ki pozna lastnike gozdov, vedo, da imamo zelo veliko znanja, kako upravljati z gozdovi v Evropi tudi zaradi svoje raznolikosti. In seveda je v interesu vsakega gozdarja, da gost nekoč prinese donos. Zato lahko svojim ljudem v regiji vzbudimo zaupanje v to. Naj pa upozorim na tole. Evropski parlament je bil jasno proti novim kriterijem za biomaso teh razpravah namreč eh, nečesa nikoli nismo tematizirali. V Evropi že imamo trajnostne kriterije, naprimer Forest Europe jih že ima, sedaj pa to predstavljamo, kot da bomo prvič opredelili kriterije. To ni res, kriterije že imamo, ampak ti pač so različni po regijah, po podnebnih pogojih in koliko še potencijala tudi, kar se tiče podnebnih sprememb. In sedaj vprašanje komisiji. Torej, to mnenje parlamenta je že bilo zapisano, ali boste spoštovali to mnenje in eh, koliko boste to upoštevali pri oblikovanju svojega predloga. Gospod Miller, najlepša hvala. Prvo kot prvo, želim komisiji se želiti ogromno srečo, zdaj s tem kar nekaj pasti imamo tudi POTP, ko je tlekovana s dobrimi nameni, kot vemo in vidim veliko tvegan, če ne bomo sprejeli pravih rešitev. Če se že izpuščamo po tej poti, mora biti naša ambicija to, da sprejmem prave rešitve. Imam pa tri vprašanja. Zelo zadovoljna sem bil, ko mi je komisija povedala, da je zelo previdna glede eh, načela subsidijarnosti. Zlasti glede na to, da vemo, da gozdarstvo ni nekaj, za kar bi bila pristojna Evropska unija. Sprejemanje zakonodaje glede meril za trajnost pa je zelo, zelo težko, ne da bi posegali v upravljanje gozdov. Ustanovni očetje so o tem, mislim, da tudi premislili, zato ker se verjetno še v tej dvorani ne strinjamo o tem, kaj je gost. Verjetno ima vsak neko svoje mnenje glede tega, kaj je gost, ko so se Finska in Švedska v leta 1995 pridružila EU-ju, so se gozdove Evropske unije povečali za 50 odstotkov. Tako da, če tu sprejmemo slabe odločitve, bodo odzivi, negativni odzivi v sodnih državah zelo, zelo znatni. Tako da sploh sprašujem, kako menite, da je možno urejati vprašanje trajnostnih kriterijev, ne da bi posegali v gozdove. Zato pa ni, kot rečeno, pristojna Evropska unija. Kot drugo, zelo pomembno je tudi sledeče vprašanje. gre za relativno konkurenčnost eh, obnovljivih verov energije. Za fosilna goriva, nafta, premog in tako naprej, nimamo to vrstnih meril za trajnost. In izjiv je ta, da če bomo okrepili kriterije za tiste zadeve, ki se nam všeč, in bomo ljubili do smrti, tako rekoč, vse bodo relativno gledano izgubili na privlačnosti v primerjavi s tistimi gorivi, ki nimajo nikakršnih kriterijev. Sveda lahko vedno trditi, da je možno najti biomaso, ki je slabša od premoga. Ja, to je možno, ampak zelo težko. Če bomo storili nekaj, in to ni samo neka teorija, te veje in listje, ponovno oziroma ogromno vej in liste leži po podeželju, zato ker eh, ekonomske računice pri uporabi uh, tega materijala ni. Pa še nekaj. Uporab, uporaba pravila kaskade je zelo, zelo koristna. Ampak, kot poročevalec pri Juliku lahko povem, da je včasih velik izziv neko načelo prevesti v zakonodajni akt. Zelo težko je včasih definirati, kdo mora uporabljati uh, kaj pri določenih materijalih, nismo vedeli, ali se uporabljajo za um, naprimer, lepila ali za drugo generacijo biogoriv in tako naprej. Tako da bi komisijo zares prosil, da ne poskuša tega pravila o kaskadi vključiti v zakonodajo. Zato naj bo pristojen trg. Če bomo poskušali spremeniti zakonodajo na tem področju, bomo šli hitro v plansko gospodarstvo. To pa ne bo uh, Eh, pomenilo nič dobrega. Hvala. Thank you, Ms. Müller. Hvala, gospa Müller. Ja, Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Hvala lepa, predsednik. Razpravo o trajnostnih kriterijih za biomaso spremljam že kar precej časa. Zelo me zanima, pri nekaterih vrstah biomase lahko razumem razmisleke vendar pa bi rada vseeno omenila nekaj področji, ki se mi zdijo pomembna. 46 odstotkov biomase pravzaprav zadeva trdo biomaso, to je v bistvu izključno les in trajnostni pojem prihaja iz gozdarstva. Naši evropski gozdari ga aktivno uporabljajo in izvajajo in tukaj smo globalno gledano vzorni. Tukaj v polni meri podpiram Gospod Köstinger. FSC in PFC, to sta obe oznaki, ki posredno zagotavljata, da imamo trajnostno gozdarstvo. Sveda pa je tako, da z vedno več uvoza lesa moramo računati, da bomo ta res uporabljali tudi za biomaso in zato je seveda zelo pomembno, da ovožen les zadosti enakim pogojem, kot jih moramo imeti v Evropi. Vendar pa še prav posebno pomembno je in na to moramo paziti, da ne bomo novih kriterijev obremenili z dodatnimi birokratskimi ovirami za še rastno gozdarstvo. In naj še nekaj jasno izpostavim, gozdarstvo je v pristojnosti držav članic in ne želim premestitve pristojnosti na raven EU. To se mi zdi prav posebno pomembno, kajti najboljše jamstvo za trajnostno gozdarstvo so lastniki, ki vsak dan upravljajo s tem virom. Hvala lepa. Hvala, gospod Pedišini. Beh, grazie, Presidente. Io voglio concentrare il mio intervento Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Ne glede na to, kakšna merila za biomaso si bomo izbrali, eh, se moramo zavedati, da bomo biomaso na koncu uporabljali za sežiganje. To povzroča pline, ki vsako leto uh, ubije več kot 4000 ljudi. Razni dioksini se proizvajajo na ta način v pepelu. Tudi um, velike tovornjake uporabljajo pri prevozu te biomase. In kljub uh, temu, da imamo direktivo o obnovljivih virih energije, kjer smo povdarili uporabo biomase za proizvodnjo energije, smo kljub vsemu državam članice samo priporočili pregove glede eh, merili za trajnost. Kaj pa se bo zgodilo, če ne bomo sprejeli ambicioznih in zavezojočih postopkov? Obstaja tudi centr za biomaso, ki je bil um, zgrajen že leta 1992 leta 2000 so ga spremenili in eh, tudi prilagodili proizvodnje energije iz biomase, ki pa ne spoštuje pač vseh pravil in eh, morebitnih posledic, ki bi jih znal povzročiti v regiji. par vprašanj imam za komisijo. Komisija pač ne točno odgovarja na vprašanje, ampak na to smo že navajeni. Ampak v imenu vseh eh, evropskih državljanov, ki želijo dihati čisti zrak, bi želel prostiti za odkrit odgovor strani komisije. Trajnostna merila za biomaso. Ste pripravili tudi zato, ker to ni skladno s ciklom resursov. Hvala, gospod predsednik. Ja, pred seboj imamo težavo. Če bomo poskušali prevarati naravo, bomo hitro ugotovili, da to ni možno. In nekateri zdaj uporabljajo biomaso, čež da je um, oglično gledano neutralna, omenjeno je tudi, da naj bi biomaso sežigali, to pa naj bi upoštevali tudi v sektorju LCF in da naj bi bila neutralna. Ampak obstajajo dokaze, da te emisije niso bile upoštevane v eh, postopku LCF, zato ker lahko države članice pri osnovnih scenarijih um, okrepijo žetev, kar pomeni, da um, tega niso upoštevali gozdarstva. Geografska pokritost računovodstva LCF je prav tako uh, nejasna, tako da bi želeli komisijo prositi, če lahko potrdi, da bo bioenergijo še naprej po defaultu obravnavala kot nekaj, kar je oblično neutralno. Lahko komisija zagotovi parlamentu, da bo ta trajnostna merila temeljila na točnih računih za upoštevanje CO2 in pa drugih, in pa drugih uh, toplogrednih plinov. Glede tega bi želeli točen govor. Hvala, gospod Ekal. Hvala, gospod eh, predsednik. Glavna zadeva za me je, ali lahko pravilno upoštevamo in zavedemo vse te podatke. To je največji izziv pri tem vprašanju. Zelo je zanimivo poslušati gospoda Fjellnerja, zlasti, ko govori o gozdarstvu zlasti, ko eh, vleče neke usporednice s fosilnimi gorivi. Glede na to, da ga to tako zelo skrbi, posem pričakujem njegovo podporo, ko bomo predlagali um, ukinitev subvencij za fosilna gorava. Subvencij za fosilna goriva. Ampak njegova skupina to vedno, temu vedno nasprotuje. Gospod Filan, če bova lahko skupaj bila to bitko, se bom tega zelo veselil. Glede bioenergije pa gre predvsem za to, da to promoviramo s svojimi politikami. Promoviramo bioenergijo s temi politikami in če to počnemo, moramo zagotoviti, da bodo računi jasni. In to je naš največji pomislek. Ali so te številke znane, je to računovodstvo, tako rečeno, točno. Morda lahko nas komisija razsvetli glede študij, ki so jih sami izvedli v študijah na pregledi energije v zvezi s učinki biomase. Tu piše, da bi neomejena uporaba biomase v Evropski uniji pomenila povečanje emisije v višini 520 megaton, če je to sklep komisije, se je pač treba zavedati, da komisija daje predloge, ki upoštevajo te številke, kjer je računovodstvo vodotesno. Isto pravi GDI za okolje in sicer večja poraba biogoriva pomeni več uporabe lesa. To je tudi študija, ki jo je izvedla komisija če boste začeli um, kuriti tudi, sežigati tudi hladove, potem te računice ni. In, če, in zanima me, kako bo komisija zagotovila, da bo ta bioenergija zelo bioenergija z nizkim tveganjem in ne z visokim tveganjem. Če želimo to zagotoviti, potrebujemo dobro računovodske pravila in vse kriterije in to je v pristojnosti Evropske unije. Zato, ker te alternative promoviramo v svojih politikah zagotoviti moramo, torej da bomo to storili na pravi način, kot je povedala gospa Augen. Ne smemo še naprej delati ob predpostavki, da je eh, bioenergija oglično neutralna, zato ker tudi vaše študije trdijo ravno nasprotno. Thank you very much, uh, madam. Najlepša hvala, gospa Širjet Pirik. Voorzitter, ik heb, uh, ik heb een iets andere vraag als het gaat over biomassa. Najlepša hvala. Imam pa malce drugačno vprašanje glede biomase. Zanima, kaj komisija tu išče ravnoteže glede biomase. Bom razložila, v številnih delih Evrope, tudi v Nemčiji, se uporablja veliko biomase, ampak včasih eh, tovornjaki prevozijo več 100 km pred biomaso, eh, pripeljejo v toplarne, naprimer za, mla, za majhne kmete je to zelo problematično. Biomasa se namreč pogosto uporablja tudi za proizvodnjo živil in zato me zanima, kako bodo ti predlogi vplivali na majhne kmete. Države članice pa imajo ja, poleg tega tudi svoje pristovnosti na tem področju. Biomasa se prodaja na čezmejni ravni, V biomaso pa so vključeni tudi uh, različni odpadki iz kmetij, ampak to, kar se proizvede naprimer na nizozemskem, se potem v Nemčiji ne sprejme, to ni dovoljeno za prodajo v Nemčiji, ampak mislim, da bi morali imeti to možnost, zato prodamo tudi čez mejo. Najlepša hvala, gospod Krebrandi. Yes, thank you, Mr. Chairman. This, this... Ja, najlepša hvala. Ta razprava je malce čudna. Smo v odboru za okolje, kjer pogosto obravnavamo vprašanje trajnosti, vedno odločno podpiramo trajnost. Potem pa, ko pridemo do gozdov, se o tem ne smemo več pogovarjati. Pri gozdovih pa trajnost ni več zanimiva tema. In sam ne vidim, zakaj ta argument zdrži presojo. Osnovni očetje Evropske unije, po mojem mnenju, se niso namenoma odločili za da gozdarske politike ne vključijo v pravni red skupnosti. Ampak to je verjetno neka druga razprava. Zelo pomembno pa je to, da ne obravnavamo trenutnih praks eh, v pač eh, majhnih delih Avstrije ali na severu eh, Švedske in tako naprej. Država je v tem, da lahko tako, da znamo s trenutno, pa tudi s bodočimi politikami, okrepiti uporabo biomase. Naprimer, na nizozemskem subvencioniramo uporabo biomase, gre predvsem za les, ki ga uvozimo iz Kanade in potem to uporabljamo za toplarne oziroma za termične elektrarne, ki uporabljajo premog. In temu se potem reče zelena energija. In to počnemo zato, da smo potem pred, predzadnji. Tako da kljub tem subvencijam nam ne gre tako zelo dobro. Gravni problem je ta, da če imamo politike, ki bodo vodile v večjo uporabo biomase, moramo zagotoviti, da se biomasa uporablja na trajnostni način. Zato sam odločno podpiram merila za trajnost eh, biomase. Ta odbor je vedno odločno podpiral to vrstna merila. Imam tudi konkretno vprašanje za komisijo. In sicer zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s uporabo um, biomase v termičnih elektrarnah, ki uporabljajo premog. To vrstne toplarne imajo izkoristek 35 do 40 odstotkov, če pa bi biomaso uporabljali v um, nekem obratu, ki je posem namenjen za to, bi na ta način dosežli, dosegli veliko više izkoristke, kot pa jih lahko dosežemo v termičnih elektrarnah. Zanima me, kakšna je, kakšna je mnenje komisije glede to vrstne uporabe biomase. Hvala. Hvala, gospod Poc. Hvala. No, to je nekoliko čudna država. To je čudna razprava um, iz torej, sami države, kjer imamo trajnostno gozdarstvo že več stolet. Uh, v 14. stoletju uh, smo imeli že prvo zakonodajo na področju gozdarstva. To je že, že zelo dolgo časa nazaj. No, uh, morda so se nekatere države že znebile svojih gostov v preteklosti, to se morda zgodilo v kakšni državi, ampak gozdarstvo pa pač ni nek sektor, ki bi veljal samo en zakonodani mandat ali pa par mandatov. Ne, tu gre za stoletja in stoletja skupaj. Zato priporočam, da smo zelo previdni, ko poskušamo sedaj vplivati na gospodarjenje z gozdovi in pa na ekonomski vidik tega. Seveda želimo regulirati biomaso, to vpliva tudi na uvažanje iz tretjih držav in želimo tudi ustrezno uveljavljati EU predpise, tudi za uvažanje iz tretjih držav. To je gotovo vse res, ampak vendarle bi bil previden, na tem področju. Ne bi bilo dobro, da bi poskušali med državami tekmovati pred tem, kaj naj vključimo v zgornje meje in česa ne smemo vključiti, kaj je treba priznati uh, kot del podnebnih politik in kaj ne. Kajti na koncu razprave se lahko zgodi, da bomo potem govorili o naslednjem lahko je prišlo do tega, da bi naprimer najprej sežgali določene odpadke v države, potem bi pa to izvažali ven v tretje države. To je v bistvu samo preneslo probleme nekam drugam. Moramo biti zelo previdni. Ko razpravljamo o gozdovih, moramo poskušati pogledati tiste države, ki že imajo trajnostno gozdarjene gozdove. Hvala, gospod Petir. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih samo željela podsjetiti da smo mi nedavno usvojili izvješće o obnovljivim izvorima Hvala. Nedavno smo sprejeli poročilo o obnovljivi energiji. Sama sem bila poročevalka v tem odboru za to poročilo in v tem poročilu imamo tudi odstavek, kjer je govora o trajnostnih merilih za biomaso. In to je sestavni del tega poročila. Prav tako rečeno, da moramo poštivati tudi trajnostne politike ter pa krožno gospodarstvo. Kolikor vem, Evropa uporablja svoje gozdove na trajnosten način. Zato mislim, da bi lahko vključili takšna trajnostna merila. Kajti ta merila mora veljati tudi za biomaso, tudi za les iz tretjih držav, torej za uvožene proizvode iz tretjih držav. Na takšen način mislim, da lahko pomagamo lokalnim skupnostim in gospodarstvom pri tem, um, da sodelujemo tudi s tretjimi državami. Torej tudi ta lokalno gospodarstvo v tretjih državah lahko potem zaščitijo svoje gozdove in potem tudi preprečimo nepošteno konkurenco, ki jo danes vidimo marsikje. Torej, predvsem moramo preprečiti te težave in pa skrivnost pri uvažanju na EU trg. Hvala vsem kolegom za prispevke. Sedaj pa, če nihče več ne želi besede, pa lahko poslušamo komisijo. komisija lahko sedaj upošteva vse te komentarje. Uh, upam, da boste vse to komentirali. Komisija, lahko komentirate razpravo. Hvala predsednik, hvala pa vsem članom odbora, zato ste izpostavili vsa ta vprašanja v današnji razpravi. V pripravljalni fazi postopka seveda komisija ne more povedati veliko zelo specifičnega in konkretnega, zato bi se osredotočil samo na par pripomb, ker vendar lahko nekaj dodamo. Torej, gospod predsednik, to, kar ste vi povedali glede uh, kolobarjenja in pa poščen, ki se je upravljal na takšen način. Glede tukaj, če imamo naprimer cikl prahe, uh, ko ne bi v tem ciklu tudi obogatili uh, oglik, ki ga damo v zemljišče, potem je to koristen um, prispevek boja proti podnebnim spremembam. Če gre za pošne, ki niso hrana, potem to lahko postane zelo pomemben faktor tudi pri bioenergiji. Naprimer, če si pogledamo seznam v prilogi za ILUK, direktiva tam je kar nekaj potencialnih uporab polščin, ki se ne uporabljajo za hrano. Poznaje to leto bomo tudi pripravili politiko o odpadki, ki se pretvarjajo v energijo in to tudi v skladu z krošnim gospodarstvom ter pa z učinkom eh, kaskadnega eh, vpliva. Torej bomo potem razmislili o tem, kako lahko čim bolj smotrno uporabiti stvari, ki bi se sicer um, vresipno oziroma nekoristno uporabljale. Potem naprej. Naš namen ni, da bi pripravili zelo specifične kriterije za trajnost. Ti kriteriji morajo biti izvedljivi, in ne smejo biti pretirano specifične. Če se pogledamo na primer gozdove same in pa to, da imamo nekatere majhne rastnike gozdov, oni na primer ne bodo vedeli, um, kako se bo upravljalo določene proizvode, ne vem, čez 70 let iz teh gozdov. Zato se moramo vsega tega zavedati, torej izvedljivosti. Potem naprej, politika trajnostne, ki ne sme biti diskriminatorna do tretjih držav. Moramo oblikovati ustrezne zglede in modele, prihodne vzdržnosti in trajnosti. In to mora biti tudi, upam, da zanimivo za druge države, tako da lahko tudi druge države temu sledijo. Potem ste nekateri govorili o robustnih računovodskih izkazih um, in pa o ustreznem preverjanju uporabe zemlišč. Ja, to je ključno, torej ustrezno preverjanje. Če želimo ohraniti načelo oglične neutralnosti, ko se torej uporablja ta biomasa. Uh, Eh, mora biti um, vse te analize mora biti zelo jasne in tudi moramo spoštovati IPCC smernice, torej smernice medvladnega odbora za podnebne spremembe. Potem naprej subsidiarnost se nam tudi zdi zelo ključna, kot ste številni že omenili v tej razpravi. Potem, če si pogledamo to še kontekst uh, podnebnih in pa energetskih ciljev za leto 2030, potem pri teh podnebnih ciljih predvsem želimo poskrbeti za to, da države potrebujejo določeno fleksibilnost, potem ko se odločajo, kakšna je boljša pot za to, da se doseže te cilje. Uh, lahko naprimer na področju zgrad ali pa kmetijstva ali pa transporta. In vedno seveda bodo viri med državami raznoliki in različno porazporejeni. Ampak torej Torej do leta 2030 se bo uporaba biomase gotovo še povečevala, glede na to je potrebno poskrbeti za to, da bomo imeli jamstva, eh, da bo vse skupaj izvedeno trajnostno in vzdržno. Potem naprej, komisija bo zagotovila to, da bodo naše politike tudi upoštevale kakovost zraka in javno zdravje. Seveda, sežiganje biomase lahko tudi um, pomeni izpuščanje nevarnih delavcev, delcev in to potem tudi vplivalo na določene politike, naprimer ekodizajn, uh, torej standardi za bolj učinkovite grelce, potem boljše sežgalnice ter pa tudi večji industrijski obrati, mora biti čim bolj učinkoviti. Tako da bomo se osredotočili na vse te dejavnike. Potem naprej še nekaj vprašanj glede energetske intenzivnosti. Ja, preverimo to, kako bi lahko biomaso učinkovito sežigali eh, glede na druge energetske vire, kajti ne želimo situacije, ko bi se naprimer vire iz gozdov uporabljali na bolj ali pa manj učinkovit način, torej želimo, da se to bolj učinkovito uporablja, tako da se to potem da tudi v življenjski cikl za naslednje proizvode, da se vse te proizvode torej spravi čez več ciklov in čim bolj smotorno uporablja. To je vse z moje strani. Um, in če imate še kakšno vprašanje, prosim, kar povejte. Hvala lepa za te odgovore. Sedaj pa lahko zaključimo s to točko in gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. No, ampak mislim pa, da potrebujemo krajši odmor, kajti proučovat ani tukaj. Ok, five minutes. Pet minut odmora. Bomo počakali na proučovalca. Dear colleagues, kolegice in kolege. Lahko ponovno začnemo s stankom. Torej še zadnja točka na dnevnem redu. Gre za umestni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost. In kar predajam besedo prečevalcu Dimes Makarju, prosim. strategij met een uh, zeer groot. Najlepša hvala. Pogovarjamo se o direktivi za omestni pregled in parlament je poslal zelo odločno sporočilo komisiji in sicer jasno je, da potrebujemo ukrepe na najvišji politični ravni za to, da bi zaezili izgubo biotske raznovrstnosti. 1. marca smo z določenimi kolegi v parlamentu komisijo vprašali, kako se bo odzvala na ta poziv Evropskega parlamenta. Prosili smo za boljšo. Izvaj, za boljše izvajanje že obstoječe zakonodaje. In komisija je odgovorila ne samo pozno, ampak zelo nejasno. In citiram, komisija premišlja o tem, kakšen je najboljši način, kako spoštovati um, prošnje in zahteve Evropskega parlamenta. Konec citata. Torej, vse skupaj je bilo zelo nejasno. Prav tako pa komisija ni odgovorila na vprašanja, ki smo jih imeli v zvezi s pregledom ustreznosti fitness check. Prejšnji teden smo se o tem vprašanju pogovarjali z podpredsednikom Timmermansom. Razprava je bila zelo razburkana, ampak eh, podpredsednik Timmermans pravzaprav ni ponudil nobenih specifičnih odgovorov, bil je zelo nejasen in prosim, da komisar Velja poskrbi za to, da bo bomo dobili odgo odgovore na ta vprašanja. Komisija lahko v parlamentu vidi zaveznike glede um, ciljev, ki jih želimo doseči o biomasi. Poročilo, ki ga sprejemamo na to temo, je bilo strateške narave, zato je pomembno, da komisija zelo jasno odgovori na vprašanja, kot so naprimer, kakšne ukrepe, kakšne predloge lahko pričakujemo. Časa pa izgubljati ne smemo več. Hvala. Hvala. Sedaj pa dajem besedo vprašalcem v senci. Gospod Lins je prvi. Ne, ne, nisem. Gospod Lins je na vrsti, ne vi, gospod Okren, gospod Lins je na vrsti. Uh, Hvala lepa. Na kratko bom. Strenim se s svojimi predhodniki, čeprav to ni prva razprava o biotski raznovrstnosti in strategiji na tem področju in vprašanja, ki so povezane s tem, kar se tiče direktiv o varstvu narave. Me pa seveda zanima, če bi komisija lahko še bolj podrobno razložila, kako bo sedaj glede tega novega časovnega razporeda, zakaj bomo sedaj šele jeseni dobili prve rezultate in zakaj pravzaprav sedaj, čeprav že imamo dokument, kjer so vsi kriteriji, kjer je vseh pet kriterijev izpolnjenih, in v okviru refita pač imamo te kriterije. Torej, zakaj? Kljub temu, da smo izpolnili vse kriterije, sedaj zavlačujemo s tem postopkom. Zakaj bomo to imeli na voru šele jeseni letos? Zato bi rad torej, da mi komisija razloži, zakaj je tak časovni razpored to bo potem pomenilo seveda še mesece negotovosti za odeležence, kaj se pravzaprav pomeni. Prav tako bo kar nekaj negotovosti v državah članicah, torej prosim, če lahko dobim bolj podrobno razlago. Thank you very much, Mr. Gerbandi. Hvala, gospod Gerbandi. Thank you very much, Ms. Hvala, predsednik. In hvala komisiji, da ste prišli morda je bolje, da najprej poslušamo izjavo komisije in potem odgovorimo na to, ampak vendarle, imam nekaj pripomb. Se strinjam s tem, kar je povedal Mark Demesmaker. Najpomembnejša stvar pri tem je, da smo lansko leto, aprila, dobili torej to poročilo o stanju okolja od odbora. Potem oktobra smo dobili izjavo komisije v zvezi z stanjem narave, potem ta omestni pregled glede strategije za biotsko raznovrstnost sporočilo jasno. Niti slučajno nismo blizu ciljem. In tukaj pred seboj imam pregled trendov in pritiskov na ekosisteme. In tukaj imamo 40 različnih um, kategorij, samo v treh smo znižali pritisk, v drugih 37 od 40 tukaj se stvari še vedno poslabšujejo, pritisk na ekosisteme je vedno hujši. Torej, to pomeni, da ne samo, da ne dosegamo ciljev, ne, ravno obratno, smo vedno dlje od teh ciljev. In odkar je komisija pripravila svoje dokumente s tem v zvezi, lanskega oktobra, um, ne vem, do sedaj bi že vendarle pričakoval nekakšno strategijo za krizo, kako bomo spremenili ta vzorec in lanski. Prejšnji teden smo z podpredsednikom Timmermansom govorili o tem in se je strinjal s to analizo in je dejal, da bodo v komisiji pripravili predlog za to težavo. Zato imam naslednjo vprašanje za komisijo. Kdaj, ne vem, jutri ali pa pojutrišnjem ali pa naslednji teden bi lahko pričakovali torej ta predlog komisije? Glede kmetijstva, lova, ne vem, česar še vse, vse, kar potrebujemo, bi morali dobiti. Tako da bi lahko zaščitili to strategijo za biotsko varnost in pa da bi dosegli cilje do leta 2020, kajti če ničesar ne počnemo, potem pač ne bomo prišli nikamor, to je jasno. Hvala. Thank you very much, Ms. Hawken. Hvala, gospa Auke. Sedaj pa lahko. Hvala. No, danes bom pa dansko govorila. In torej, nizozemski prijatelji, prosim, vi bi tudi lahko govorili nizozemsko, kajti moj prevod je res odličen v slušalkah. Iz nizozemščine odaščina. Vse to je zelo zanimivo področje. Mislim, da se moramo zavedati, kaj se tukaj dogaja. Kajti pa predsednik Timerman se bil tukaj in dejal je, da bo nekaj storil. Timerman spravi, um, ja, nekaj bomo naredili, ampak zadnjič, ko je bil Timerman tukaj, pa je obljubil, obljubil, da bo poskušal nekaj izboljšati. In prav tako je dejal, da se strinja z nami, da moramo nekaj tukaj narediti, tako da lahko uspemo ta projekt naprej. Pa še nekaj. Potem smo ga vsi pohvalili in bil je precej zadovoljen. No, ampak danes pa svet pravi, ne, ne, sedaj še čakamo na izboljšave. Vse skupaj nas v parlamentu kar precej skrbi. Kaj ti Timerman si je dejal, ja, gledajte, ekipa zmaguje, zato jo ne moramo menjati. Mislim, da moramo komisiji danes jasno povedati, kakšna je situacija. Torej, Timmermans se mora držati svojih obljub. In potem je tukaj vprašanje beguncev, to je bil pogosto upravljen kot um, izgovor, ampak sedaj pa je čas, da se komisija drži svojih obljub. Treba se osredotočiti na strategije, te so nujne, obvezne in sedaj moramo dejansko bolj pregledno vse skupaj izvajati. Vidimo v direktivi o naravi, malo se kaj um, eh, ni čisto v redu in to moramo izboljšati, popraviti. Vse to smo že večkrat videli, tudi državljani to vidijo, da stvari niso čisto v redu. Naši državljani so zadovoljni s tem, da takšne dokumenti obstajajo, ampak sedaj moramo to izboljšati, to dogujemo svojim državljanom, moramo iti naprej. To je torej naše sporočilo in to mora tudi predsedovati drugim. To, kar pravi kolega Demesmaker, ja, to je res, to mogoče državljanom, da so vključeni v to delovanje in to je tudi, tudi pomembno. Konvencije iz preteklosti govorijo o sodelovanju državljanov pri takšnih pobudah in to bi morali bolje izkoristiti, tega ne počinjamo dovolj v tem parlamentu. Sedaj mislim, da pogosto slišimo, da se konvencija ne upravlja za dosti. In to je res. Sedaj mislim, da bi komisija morala dati možnost državljanom, da upravljajo konvencije, tako da bi se državljani lahko bolj vključili v to sodelovanje glede okolja, tako bi lahko šli naprej. Kajti sedaj moram reči, da državljani želijo nekaj narediti tudi državljani želijo, da je EU bolj demokratična. Torej, nismo zadosti demokratični tukaj v Evropsko unijo. Tukaj bi lahko to spremenili, bili bolj demokratični kot EU. To tukaj je zelo pomembno za vse, torej, če želimo doseči cilje glede biotske raznovrstnosti. Moramo narediti korak naprej in ne moramo več uh, korakati nazaj, ampak naprej moramo iti. Eh, Florence se gotovo strinja, eh, tudi državljani morajo sodelovati pri teh pobudah, kaj ne? In državljani morajo imeti na voljo vsa urode, mehanizme, tako da lahko vsi skupaj zgradimo boljšo in bolj zeleno Evropo. Hvala. Hvala lepa. Tukaj vam umestni pregled strategije za biotsko raznovrstnost do 2020. To je dokument Evropske komisije. In tukaj so cilji. In potem piše zraven ciljev. Ja, nezadosten napredek, nezadosten napredek, ni večjega napredka, nezadosten napredek, ni večjega napredka, tako dalje. Tako dalje. Edina pozitivna pripomba je peti cilj, torej pri tujih invazivnih vrstah. Tukaj imamo pozitivne pripombe, sicer pa ne, gledajte, komisija, vi pač niste um, na pravi poti glede izvanja. To je jasno. Potem komisija kot prvo ne spoštuje samih predpisov in uredbe, potem tudi glede ocene tvega ni pravih določb, potem ni učinkovitega seznama za tuje invazivne vrste za EU, potem na ta seznam poskuša dodati vrste, ki se upravlja v EU, v bistvu uh, kot domače hišne živali, potem poskušate uvrstiti naprimer vrste kot ameriški bizon. Uh, To je res, to je kaj. Komisija um, pripravila torej, na tem seznamu, da je ameriški bizon um, na seznamu tujih invazivnih vrst za EU, to je smešno. Potem um, kojot, ki je sedaj samo na nekih otokih, um, okoli 50 odstotkov uh, znanstvenih uh, mnen pravi, da ta uh, vrsta obstaja, drugih 500 odstotkov pravi, da je tam sploh ni. Torej, to je ta seznam tujih invazivnih vrst. Torej, to so rezultati vaših prizadevanj, pod narekovaj prizadevanj. Tukaj imamo vendarle ta ogovor parlamenta proti um, tem izvedbenim um, ukrepom in sedaj imate celo negativno resolucijo nizozemskega parlamenta, uh, oziroma države sveta, kar pomeni, da prijatelji nimate tukaj ničesar. In prav zaradi komisije se bojim, da bo Evropska unija ponovno neuspešna pri uh, teh strateških ciljih za biotsko raznovrstnost leta, do leta 2020. Hvala. Thank you very much. And now Miss eh, Sheria Pirik. Sheria Pirik, gospa. We hier al uh, in deze zaal er uitvoerig over gesproken. Ik zal niet alles herhalen. Maar als ik goed heb begrepen. Najlepša hvala, ne bo ponavljala tega, kar sem povedala že prejšnji teden, ampak um, podpredsednik Timmermans nam je prejšnji teden povedal, da želi jasno zastaviti to, kar lahko Evropa doseže in to, če se ne. Tega se veselim, zato ker bomo na ta način lahko eh, točno vedeli, kje potrebujemo revizijo. Sama sem prosila za, re, za revizijo smernic in to sem povedala tudi poročevalcem v 19, v 19. odstavku piše, da od komisije prosimo, da, izbo, da izboljša smernice za bolj učinkovito izvajanje zakonodaje, upoštevajoč še odprta pravna vprašanja. Prav tako prosimo, da se to zgodi v dialogu z državami članicami, članicami in zainteresiranimi stranmi. Tudi so se gospodarskimi akteri. Zato tu pravzaprav gre. Zna biti pač, da v določenih državah izvajanje teh direktiv ni bilo dovolj dobro, v moji državi pa to, te direktive pravilno izvajamo, zato ker nam je raz, biotsko raznovrstvo zelo pomembno vprašanje. Od Florence. Eh, äh, Nimam namena se pritoževati, ker se veliko krat pritožujem kar se tiče določenih evropskih pravil. Naj pa sedaj nekoliko izjemoma branim komisijo. Torej, izvajanje in upravljanje z invazivnimi vrstami je zelo, zelo težavno. Lahko sicer rečemo, naredili bomo to in to in ono, ali bizon eh, spada k temu ali ne, to je verjetno šala, vendar pa če premislim, kaj vse pripeljemo z ladjami, naprimer v Hamburg, potem seveda moram reči kritikom, da je to težko urediti. Gospod Avken zelo cenim, samo naj vam pa povem nekaj. Če imamo nedemokratični instrument, ki je resnično nedemokratičen, je to Arhuška konvencija okoljski strokovnjaki, tudi zelo simpatičnega ministra Danske smo imeli. To so bili torej ljudje, ki so sklepali brez parlamentarnega pokritja. In potem nekdo pride, ja, v Harhusu smo pa vse to opredelili, to bomo naredili. Arhus ni bil parlamentarno legitimiran, zato Arhus ne spada v to razpravo. Sveda, nisem proti temu, vendar pa mnenja sem samo, da to ne sme biti takšna tajna lekcija, da se moramo o tem posvetovati v parlamentu. O tem se niso govorilo ne v danskem parlamentu, ne v mojem nemškem. Thank you very much, Mr. Danteng. Gospodin Tar. Merci, monsieur le président. Je voudrais remercier la, la commission pour sa... Hvala, predsednik. Hvala lepa komisiji za to predstavitev spremljivost Evrope v očeh državljanov je sedaj pod vprašajem. Eh, tukaj je ta direktiva, ki je povzročila veliko različnih razprav v državah članicah in to je pogosto tudi v središču teh obtožb, obtožb Evrope, ki se ukvarja s tvrmi, ki bi se morali um, torej obravnavati na bolj lokalni ravni. Če je treba direktivo revidirati, potem mislim, da potrebujemo več obveznosti dejanskih rezultatov in pa manj obveznosti glede sredstva in mehanizmov. Potem besedila glede izvajanja morajo spoštovati to obveznost rezultatov. Tako bi lahko lokalni akteri izvajali politike, ki so primerne za posamečna osebna, ne pa, da um, se v bistvu potem to ureja nekje od zunaj, od daleč. Naprimer, pogledamo si zaščiteno vrsto. En primer zato ker je trenutno um, pri nas doma to aktualno. Uh, eh, Vok, tukaj je nekaj številk za Francijo, leta 2015 smo imeli torej 15 mil, milijonov um, evropskih sredstev za zaščito um, te živali. Ampak um, vseeno je bilo 9000 žrtev, torej 3 eh, milijone sredstev bilo izplačanih kot očkodnina za to. Če se pogledamo finančno situacijo v državah, Eh, če želimo torej sredstva za naše prioritete, ki jih vse skozi predstavljamo, ko smo v različnih odborih ali pa na plenarno zasedanju ali po skupini, potem pa mislim, da Evropa vendarle um, mora biti bolj realistična pri takšnih politikah. Hvala. Thank you very much. If, uh, Hvala še kdo. Gospa, okay, ja, zelo na kratko, kar Hans. Glede, leta 2006 je Evropski parlament pripravil zakonodajno poročilo, kjer smo dejansko implementirali to Arhuško konvencijo. Sama sem bila poročevalka v senci in imeli smo zelo široko razpravo o vsem tem. Vse države so to eh, implementirale. To je vse zelo demokratično. Čeprav vam morda niso všeč državljani eh, pri vas doma, eh, ampak to je bilo demokratično, je bilo demokratično obravnavano, ampak je pa stvar v tem, da Uh, se dokument ne uporablja v praksi. To smo slišali. Um, torej, tu kolega je um, proti transparentnosti, potem je pač sem odvihil roko in je dejal, ja, sam sem proti preglednosti, sam je čisto vse, vseeno, kaj vi govorite, vi strokovnjaki, to je bil pravi škandal, njegova <laughs> mama bi se ga sramovala. Ampak torej, o tem je bilo govora večkrat v preteklosti. Uh, torej, ta konvencija, Arhuška konvencija, je um, bila temelj in je bilo tukaj zelo močno tudi sodelovanje z državljani. Kolega pravi, um, uh, Florence pravi, popolnoma napačno je to, kar ste povedali. No, ampak prosim, zaključimo s to razpravo med nami, pravi predsednik, gotovo je bolje, da poslušamo komisijo. Gospod Delgado Rosa, komisija, lahko se odzovete na ta vprašanja kolego. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod eh, poročevalec, spoštovani člani. Hvala lepa za to vabilo. Še enkrat vidimo, da parlament želi igrati ključno vlogo pri uporabi naravnega kapitala in torej ti cilji do 2020 morajo biti doseženi. Prav tako je to priložnost, da bolj pojasnimo delo Evropske komisije od eh, umestnega pregleda glede biotske raznovrstnosti in presolucije parlamenta. Vesel sem tega napredka in pa izmenjave mnen. Se že veselim tudi dodatnih izmenjav v prihodnosti, se pa veselim tudi tega, da bo tudi parlament še bolj aktivno sodeloval v postopku. Um, torej, rad bi še enkrat podaril to, da komisija zelo podpira pravila za zaščito uh, ptic in habitatov. V EU, kot veste, smo pravili veliko analizo dokazov v okviru um, pregleda ustreznosti um, dokumentov o naravi in glavni rezultati so bili objavljeni novembra. Končno poročilo bo na voljo skupaj z dokumentom um, komisije. Uh, Eh, zaenkrat v komisiji še nismo opravili internih postopkov do konca. Komisija se želi eh, jeseni ponovno posvetiti temu, tako da bomo pogledali rezultate pregleda ustreznosti skupaj z nadaljnimi ukrepi spremljanja. Bomo to predstavili. Ampak še vedno delamo naprej, vse skozi analiziramo izvajanje ter pa spremljamo to, eh, te direktive glede narave. Sodelujemo s državami članicami glede promocije trajnostne uporabe območij iz Nature 2000, torej v korist in narave in ljudi. Včasih se pojavljajo vrzeli glede doslednosti in izvajanja, tako komisija lahko tudi spreme pravno ukrepe, če je to nujno. Prejšnji teden se je komisija odločila za to, da se um, sproži postopek glede kršitve glede habitata um, 2000. Prav tako smo začeli tudi preverjati um, ukrepe ozelenitve in pa razvoja podeželja v okviru SKP. Um, malo pozelenitev pri prvem stebru, do poleti nam bi to začeli izvajati. Tukaj se mogoče možnost, da izboljšamo učinkovitost ozelenitve vse do leta 2020, obene pa tudi zmanjšamo upravno breme za kmete. Delovni dokument uh, bo kvalu na voljo, tako da bomo identificirali možnosti za ponestavitev in pa izboljšanje ozelenitve in to bo zelo pomembno. Želimo tudi mnenje parlamenta s tem v zvezi, kot tudi glede morebitnih um, povišanj um, v zvezi z ekološkimi fokusnimi območji, torej uh, spet na 7 odstotkov. Evropski parlament ima pomembno vlogo in podgovornost pri preverjanju vizije ozelenitve in pa evalvacije glede na programe razvoja podeželja in pa implementacijo teh in prav tako je prav, da preverite tudi to, da se doseže uh, integracija vseh politik. Potem um, pomorski ekosistemi. Uh, Tukaj imamo prvi cikl te okvirne direktive in sedaj se že pripravlja preverjanje. Bomo preverili, ali so države članice ustrezno zvale to pomorsko strategijo, prav tako delamo tudi na drugih ciljih glede biotske raznovrstnosti. Nekaj študij um, opravljamo in bomo gotovili, kako čim bolje pripravljati zeleno infrastrukturo, potem pa še možnosti, da bi zmanjšali izgubo običajne biotske raznovrstnosti in pa storitev, torej uh, tudi tistih zunaj Nature 2000. Prav tako delamo na preverjanju um, tega naravnega kapitala. Sedaj uh, nam bi kmalo pripravili prvi dokument s tem v zvezi in komisija bo tudi pripravila dodatne ocene učinka. Um, in bomo tudi se odzvali na kritike glede tujih invazivnih vrst. Uh, seveda, nimamo istih stališč med nami, ampak prvi seznam teh vrst uh, Eh, je bil pripravljen na podlagi sistematičnega znanstvenega pristopa. Uporablja se obstoječe ocene tvegan skupaj v skladu z dokumenti glede tujih invazivnih vrst vse skozi se robustno preverja to, katere vrste se vključna se znam in imamo tudi tukaj merila v sami uredbi. Torej, eh, Na prvi seznam nekaterih vrst nismo vključili zato, ker ocena tvegana ni bila v skladu z zahtevami iz uredbe ali pa zato, ker tudi, če je bila ta ocena tvegana v skladu s predpisi, pa tuje invazivne vrste niso bile v skladu z drugimi merili, kot naprimer obstoj um, stroškovno učinkovitih ukrepov za boj proti tem vrstam. Torej, tukaj so še nekatere vrste, o katerih moramo še govoriti o tem, ali bomo to vključili na seznam EU. Zato smo delali na tem končnem seznamu za nekatere druge tuje invazivne vrste. Morda bomo še te dali na seznam poznaje pri revidiranju in bomo vse skozi ažurirali seznam, kot to tudi je zapisano v dokumentu, torej v uredbi. Prav tako smo tudi sprejeli akcijski načrt za trgovino z uh, um, divjimi živalmi. Tudi to je del boja proti izgubi biotske raznovrstnosti. Prav tako uh, poteka še širša razprava o teh področjih, um, ki so bolj ali pa manj neposredno povezana z biotsko raznovrstnostjo. Če želimo doseči cilje glede biotske raznovrstnosti, potrebujemo tudi podporo iz drugih političnih pobud, naprimer dostop do sodstva in pa vladavina prava. To je zelo pomembno. Tukaj bi morali stvari še izboljšati, kot naprimer glede stroškov. Um, tako da potrebujemo ustrezen eh, dostop do sodstva. Za leto 2016 smo pripravili smernice za izboljšave na tem področju, tako za sodišče kot tudi za akterje eh, pri dostopu do sodstva. To potrebujemo tudi v državah članicah. Potem pa še nekaj za konec. Okoljsko izvajanje. Ta pobuda bo tudi podpirala že obstoječe okoljske predpise in pa zaveze. In to bo tudi povezano z UAR um, sporočilo iz lanskega um, leta. Trenutno smo v GDF že pripravili določena poročila, ki smo spostavili glavne vrzeli in pa najboljše prakse, tudi glede biotske raznovrstnosti in pa narave. Poročila bodo zajemala politične zaveze ter pa politike glede okoljskih um, ukrepov, potem uh, Eh, onesnaženosti zraka, tal in podobno. Torej, biotska raznovrstnost je um, na številnih področjih. Prav tako bomo tudi še dodali strateške razprave um, z Evropskim parlamentom in pa svetom, uh, ki boste podpovedala svoje mnenje. Potem bomo še naprej govorili o nekaterih drugih političnih pobudah, ki jih bo um, našli v resoluciji Evropskega parlamenta, kot naprej poziv uh, glede um, opraševalcev in bomo še govorili s parlamentom o tem, kako naprej. Hvala lepa. Please, if you want to add something. Prosim, želite kaj dodati? Toe te voegen, maar zo langzamerhand wil ik wel eens een keertje antwoorden op. Nee, ne želim česar dodati. Pričakujem preprosto še vedno odgovor na moje vprašanje ga nisem postavila enkrat, dvakrat, trikrat, ampak štirikrat. Štirikrat sem vprašila eno in isto legitimno vprašanje. Sicer zanima me, kaj se bo zgodilo s uh, prilagoditvijo smernic. Uh, zato smo se mi zazeli svojo resolucijo. Na nizozemski direktivo izvajamo, drugot pa ne bomo videli postopek zagotavljanja kršitve ali ne. Boste ukrepali proti tistim državam, ki uh, ne izvajate direktive, morda na nizozemskem delamo preveč. Sure ne vem, torej gre za izvajanje Nature 2000 ali pa gre za specifične smernice, nisem čisto dobro razumel, ampak mislim, da sem omenil, da delamo na implementaciji izvajanja skupaj z državami in tudi pripravljamo poročila glede implementacije in bo tudi govora o teh direktivah glede eh, narave. Torej, skupaj z državami delamo na tem izvajanju. Ne vem, ali ste govorili o kakšnem specifičnem elementu izvajanja. Um, torej, če boste bolj specifično povedali, bom z veseljem odgovoril. De concrete vraag van mijn kant is: uh, er zal gewerkt gaan worden aan. Ja, ik heb een concreet vraag. Zanima me. Če pripravljate smernice, guidelines na nizozemska, Herderland, ena izmed držav, ena izmed regij, eh, primerno izvaja to direktivo, ampak zdaj na poslanci iz te regije pravijo, da ne vejo točno, kako naprej delati, zato ker iz Evrope niso dobili nobenih eh, navodil. In zanima me, če mi lahko vi odgovorite na to vprašanje, da povedali, kaj odgovorite domov. No, nekaj, kar bi lahko povedal. Komisija je pripravila veliko smernic glede številnih vidikov samih direktiv. Prav tako pa tudi glede tega, kako nekatere ekonomske dejavnosti napraviti skladne z zahtevami iz direktiv. Naprimer, tukaj imamo naprimer, uh, akvakulturo, energetiko, gozdove in podobno. Torej, to obstaja, morda ne dovolj, ampak vendarle imamo določene izsledke in delo pri preverjanju ustreznosti. To sem izpostavil in zato seveda pričakujem, da bodo potem še ukrepe glede drugih smernic, ampak torej, specifični vidiki smernic um, to pa lahko zaenkrat komentira samo naslednje. Um, lahko še pripravimo dodatne smernice, če so kakšne stvari še potrebne, ampak marsikaj smo že pripravili v teh smernicah. Hvala lepa, sedaj pa še za konec um, naš pročevalec, da bi smekar. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Komisija je povedala, da lahko rezultate pregleda ustreznosti uh, pričakujemo šele jeseni. In jasno, da nismo nikoli trdili, da komisija v tem obvesnem času ne počne nič. Ne. Saj je komisija pripravila dober seznam. Ampak a, eh, mislim, da se na ta način komisija kljub samo izmaknila temu, da bi odgovorila na moje vprašanje. Zanima me, zakaj je prišlo do te zamude. Uradni odgovor je begunska kriza da je komisija zaradi begonske krize pod ogromnimi pritiski in da ni, mora, in da ni uspela zaradi tega pripraviti uh, teh dokumentov, zaradi beguncev. To je zelo poceni izgovor. Zakaj je prišlo do te zamude, me zanima. Mislim, da komisija in države članice jasno kažejo, da želijo naprej da želijo delati naprej se to zakonodajo. Prav tako želimo vsi skupaj zagotoviti, da bomo v končni fazi imeli direktive, ki bodo ustrezne, ampak prišlo je do te zamude. In sprašujem se, zakaj, glede na to, da um, ta postopek uh, podpiramo vsi akteri. Zanima me, na kaj čaka komisija. Pravim, imate parlament, bo še naprej igral pomemben logo pri um, ohranjanju biotske raznovrstnosti. Hvala. Uh, Hvala. Želite odgovor od komisije? Hvala za to vprašanje. Ampak ja, nekaj bi lahko pojasnil. En vidik tega, je torej sam pregled ustreznosti in pa rezultati istega in pa naše ugotovitve. Ampak gledajte, kot rečeno, želimo tudi pripraviti nadaljne ukrepe. In treba ugotoviti, kakšne ukrepe potrebujemo, kakšen je razpon teh in kolegi bo razmislil o tem in izpelo določene sklepe. Potem bom pa jeseni prišli na to, torej kot prvo pregled ustreznosti, pa tudi nadaljne ukrepe. Vse to bom pripravili do jeseni. Okay, we can, uh... V redu, potem pa lahko zaključimo s to razpravo. Samo še nekaj. Naslednji sestanek odbora Envi bo 11. julija. In hvala vsem za to, da ste prišli. Hvala.